jutro, spoštovani kolegi, dobro jutro še v francoščini in še v angleščini. Dobro jutro, prosim, da se posedete. Prosim, da se posedete in da se ne pogovarjate, da bomo lahko začeli. Imamo kar precej dela. Pozdravljeni na tem eh, skupnem sestanku odbora Libe in odbore, odbora Juri za pravne zadeve. Slišali bomo kandidata za komisarja, gospoda Didjeja Reinerca, ki ga toplo pozdravljamo na tej skupni seji. Pozdravljen. To zaslišanje je izjemno pomembno za oba odbora. Portfolio za pravosodje je v celoti v pristojnosti obeh naših odborov kot je tudi napisano v pismo o nameri Ursule von der Leyen. To je v celoti v pristojnosti odbora Libe za pravosodje in notranje zadeve. Prvič, eh, namen tega portfolja je, da se zagotovi vladavina prava v Evropski uniji. To vključuje tudi okrepljen mehanizem vladavine prava v Evropi. To se navezuje na demokracijo in temeljne pravice, na zagotavljanje in varstvo temeljnih pravic, ki jih najdemo v listini o temeljnih pravicah, ki je stopila v veljavo skupaj z Lizbonsko pogodbo pred desetimi leti. To vključuje tudi sodno prakso Evropskega sodišča. to vključuje tudi učinek eh, listine, pravic, listine temeljnih pravic eh, na področju zasebnosti v digitalnem svetu in tudi to je del tega portfolja, kot je to opredelila gospa Ursula von der Leyen za prihodno komisijo. To je prav tako vključeno tudi v eh, svežen uh, o varstvu osebnih podatkov in kar je še najpomembnejše za odbor Libe, pa je to, da moramo izboljšati stanje pravosodnega sodelovanja med državami članicami Evropske unije in to sodelovanje mora temeljiti na vzajemnem zaupanju in vzajemnem priznavanju, ki mora vladati v Evropski uniji. Tako bomo lahko zagotovili um, izvajanje evropske zakonodaje. Odbor uh, Libe vključuje devet pogojev in vaš portfolio komisarja bo moral, bo vključeval tudi um, urad eh, Evropskega tožilca in vaša naloga bo, da zagotovite, da bo ta urad tudi vzpostavljen in da bo začel delovati v začetku leta 2020. Prav tako moramo tudi zagotoviti, eh, da se ehm, pripravi koordiniran pristop eh, na področju umetne inteligence eh, in da se to vključi tudi v strategijo za MSP. Na to je treba prav tako zagotoviti ustrezno eh, koordinacijo na področju prava in zakonodaje v vseh državah članicah. Ta portfolij je ključnega pomena v strateški agendi Evropske unije za prihodnja leta, zato da bomo zagotovili eh, pravosodno, pravosodni prostor v Evropski uniji. Zakonodajni mandat eh, temelji, kot rečeno, na vzajemnem zaupanju vzajemni nam priznavanju in pa spoštovanju eh, člena 2 pogodbe o delovanju Evropske unije. Temu rečemo kopenhagenski kriteriji, ki so posledica eh, procesa, o katerem smo že govorili. Te kopenhagenski eh, kriteriji so zavezujoči za vse države članice in temelijo na skupnih vrednotah No, kot rečeno, ti kriteriji so zavezojoči za države članice. Sedaj pa dajem besedo so predsednici eh, te, eh, te seje in sicer gospa je Lu, Lucy Netzinga. Izvolite, besedo imate. Hvala lepa. Res sem zelo vesela, da sem danes tu in tudi sama prisrčno pozdravljam gospoda Rejnoca. Upam, da bomo eh, zelo uspešni. Vem, da ste vsi zelo zadovoljni, da ste tu in eh, eh, nas bo zlasti zanimalo področje varstva potrošnikov. Rada bi se osredotočila na nekaj postopkovnih pravil skladno z 17. aneksom poslovnika bo parlament eh, ocenil eh, kandidata za komisarja na osnovi splošnih eh, kompetenc, osebne neodvisnosti in pa zavezanosti Evropski uniji in prav tako bo ocenil tudi njihove komunikacijske veščine. Konferenca predsednikov je eh, pripravila dve splošne vprašanji in na to specifična uh, pisna vprašanja. Uh, kandidat je odgovoril na ta vprašanja in ta, te odgovore ste tudi prejeli v vseh jezikih. Uh, odbor uh, za pravne zadeve, ki je odgovoren za uh, izjavo finančnih interesov, ni imel govorov. Uh, Kandidat za komisarja bo začel z uvodno izjavo, ki ne bo daljša od 15 minut. Na to bomo imeli 25 eh, vprašanj poslancev in poslank. Na to bomo imeli odgovore v sklopih petih minut. Eno minuto vprašanje, dve minuti odgovor. In na to dopolnilno vprašanje eh, eno minuto in odgovor eno minuto. Koordinatorji bodo postavili prvih eh, sedem vprašanj in na to 18 vprašanj, eh, ki jih bodo postavili eh, poslanci in poslanke različnih političnih skupin. In na koncu bo imel kandidat še pet minut za sklepne izjave. Morali bomo biti zelo strogi pri uh, vodenju seje, zato da bomo imeli dovolj časa in da bo lahko komisar, kandidat za komisarja odgovoril na vprašanja in če boste predolgi, vas bomo morali prekiniti. Tolmačenje eh, imamo v 23 jezikih, to pomeni, da lahko uporabljate svoj jezik. Morate pa vedeti to, da vse, kar boste povedali, mora biti tolmačeno in zato ne govorite prehitro. Eh, razprava bo potekala tudi v živo na eh, spletni strani parlamenta in videoposnetek bo tudi na voljo kasneje. Sedaj pa dajem besedo kandidatu za komisarja, gospodu Reindersu. Izvolite. Hvala lepa. Gospa eh, predsedujoča, gospod predsedujoči, poslanke in poslanci. Vesel sem, da sem lahko danes tu in zlasti sem vesel, da vidim toliko znanih obrazov. Danes bi želel govoriti o tem, kako bomo delali skupaj, če mi boste izrazili zaupanje v okviru misije, ki mi jo je zaupala gospa von der Leyen. Gospa von der Leyen mi je zaupala eh, delo na področju pravne države, pravosodja in varstva potrošnikov. In kot veste, sem bil tudi sam poslanec in eh, zelo cenim eh, vlogo Evropskega parlamenta. Vem, kako pomembni so vaši prispevki k evropskemu projektu. Dovolite mi, da začnem z dvema razmislekoma, ki sta bolj osebne narave. Prvo se nanaša na mesto Evrope v svetu. Uh, Ko sem bil imenovan za ministra pred 20 leti, je bila Evropa razdeljena in eh, sam sem bil odgovoren za, eh, tem, za to, kako se eh, lotiti posledic paca Berlinskega zidu. In v teh 20 zadnjih letih se je veliko stvari spremenilo in lahko smo ponosni in veseli na, glede na to, kaj smo uspeli. Če bom uh, kot uh, evropski komisar potrjen, potem se uh, angažiram, da bom delal z vami in to odločno, zato da bomo uh, še bolj poglobili evropske integracije. Sem med tistimi, ki želi več Evrope in boljšo Evropo. Če želimo igrati vlogo v svetu, potem bomo to lahko naredili samo, če bomo združili uh, Eh, realnost, s katero se soočamo, je veliko bolj eh, razklana, veliko bolj nestabilna, kot je bila prej. In eh, vrednote, ki, so, ki jih zagovarjamo, so vse čas ogrožene strani tistih, ki vodijo neko nacionalistično in populistično politiko. Naše vrednote so um, ogrožene, uh, Eh, strani tistih držav, ki želijo dominirati in ne eh, sodelovati. In eh, naša glavna naloga je, da zaščitimo to, kar je Evropska unija dosegla, mir, varnost in dobrobit. Istočasno pa moramo spodbujati tudi širjenje naših skupnih vrednot. Moramo biti odločeni, da branimo povsod, kjer smo, pravno državo, demokracijo in temeljne pravice. Drugo, kar bi pa, pa povedal, pa je še bolj osebno. 14. septembra sem izvedel, da uh, je eh, neka oseba, ki mi želi škoditi, uh, da me je obtožila zelo resnih uh, prekrškov. Ta oseba je javno povedala, da mi želi preprečiti to, da bi postal evropski komisar. Vse te obtožbe sem zavrnil. Uh, In moj odvetnik eh, je tudi stopil v stik z tožilstvom, zato da bi dobil dostop eh, do mojega spisa. In 27. septembra je eh, državni, okrožni državni tožilec povsem skladno z generalnim tožilcem ustavil postopek, zato ker ni bilo dokazov za kršitev. Moj odvetnik se je na enak način odzval tudi na novo tožbo žal vsak med nami je lahko eh, tarča takšnih zlonamernih napadov. Nikomor pa ne želim, da bi doživel to, kar smo eh, doživeli mi, moja družina, moji otroci v zadnjih 15 eh, dneh. In pravna država je tudi predpostavka nedožnosti. In glede tega sem želel biti posem jasen. Gospe in gospodje, pred eh, natančno 20 leti, oktober 1999, je bil eh, Antonijo Vitorino imenovan za prvega komisarja na področju pravosodja in notranjih eh, zadev. Naj se zahvalim tako gospodu Vitorinu, kot tudi gospe Jurovi in gospodu Timmermansu za njihov pogum in njihovo odločnost. Če bom postal komisar, bom zelo tesno sodeloval tudi z njima. Zelo sem vesel, da me je eh, izvoljena predsednica predlagala kot eh, komisarja, ki bo odgovoren za eh, pravosodje kar tudi vključuje varstvo potrošnikov in pa spoštovanje pravne države. Vse, vsa ta tri področja so med seboj zelo tesno povezano in ta portfolio je zlasti pomemben, zato ker temelji na zaupanju, vključevanju in pravičnosti. Gospe in gospodje, Zlasti je to pomembno za pravno državo in prepričan sem, da moramo Eh, naše vrednote zagovarjati tudi zunaj Evrope eh, in pa tudi znotraj Evrope. In kot komisar za pravosodje bom eh, tesno sodeloval tudi s podpredsednikom za vrednote in preglednost, zato da bomo zagotovili vladavino prava povsod po Uniji. Prav tako bom tesno sodeloval tudi s komisarjem odgovornim za sosedsko politiko in širitev, da zagotovimo doslednost eh, tako na interni kot na eh, eksterni ravni to je za me zelo pomembno. Kot minister za zunanje zadeve in evropske zadeve sem si prizadeval za eh, bolj aktivno zavezanost Evropske unije eh, vladavini prava. To je ključno za naše vrednote. Ne moremo imeti demokracije in spoštovanja temeljnih pravic, eh, če nimamo pravne države. Temeljne pravice so učinkovite samo, če jih vrgujejo neodvisna sodišča. Demokracijo lahko zaščitimo samo, če sodišča lahko zagotovijo spoštovanje um, svobode govore, pluralizem medijev in pa um, zakonodajo na področju volitev. Uh, tudi ta uh, hiša je uh, zelo veliko idej že predlagala in julija meseca je komisija predstavila svoje predloge za um, evropski eh, mehanizem na področju vladavine prava. Eh, prizadeval si bom eh, za to, da se ta mehanizem uresniči in da se. Um, tudi uh, prepreči uh, razvoj kakršnikoli težav na področju vladavine prava. Uh, to delo bom vodil in prav tako uh, bi želel, da se ta mehanizem do drugega leta tudi vzpostavi in da vključuje uh, vključujoč nediskriminatorni uh, postopek. To bo vodilo tudi do letnih poročil in pa um, zagotovili bomo, da se bodo v. v uporabljali vsa orodja, ki jih imamo na voljo. Spremljanje bo, eh, se bo uporabljalo za vse države članice in eh, bolj podrobno še v državih članicah, eh, kjer imamo konkretne težave zlasti, pa bo treba zagotoviti objektivnost in pravičnost pri tem spremljanju, zato da se uporabi eh, dialog eh, in eh, izmenjuje najboljše prakse, s katerimi lahko pomagamo državam članicam. Ključno je, da je parlament in svet tu tudi vključen in lahko mi zaupate, da bom vedno deloval, če bo vladavina prava ogrožena. Gospe in gospodje, prilagoditev naših eh, pravosodnih sistemov eh, na novo situacijo, na svet, ki se spreminja, je eh, glavna prednost, za, glavna prednost naloga za prihodno, prihodnje desetletje. Moramo um, okrepiti sodelovanje na področju pravosodja, uh, tako na civilni in na eh, kazenski ravni. Evropsko državljanstvo in pravica vseh državljanov, da delajo in živijo povsod po Evropski uniji, zahteva polno spoštovanje um, mobilnosti. Gospe in gospodje, eh, glede. Uh, glede evropskega zapornega naloga si bom uh, uh, prizadeval za to, da se to uporablja. Delal bom skupaj z vami in z državami članicami za to, da uh, ta zaporni nalog lahko izboljšujemo. Uh, moramo, moramo si podrobno pogledati, uh, kaj je treba narediti tudi uh, na področju uh, ocene uh, spoštovanja zakonodaje in uh, ugotovili bomo, če so potrebni eh, postopki eh, zaradi kršitev. Eh, prav tako bom resno razmišljal o tem tudi, če je treba eventuelno ta evropski zakonodajni nalog tudi prilagoditi. Pogledali si bomo tudi situacijo na področju zaporov v Evropski uniji in če je te lahko izboljšamo. In Prav tako, eh, kot je bilo že rečeno, eh, moramo eh, zagotoviti, da bo Evropsko tožilstvo čim prej začelo delovati in tu bi pozdravil zlasti vlogo, ki jo je igral Evropski parlament pri imenovanju gospe Koveši, za katero sem prepričal, da bo zelo dobro opravila to nalogo vključiti moramo tudi nove tehnologije, zato da lahko eh, posodobimo naše eh, pravosodne sisteme in način, kako skupaj delamo. In to je pomemben izziv. Eh, to pa odpira tudi vrata bolj učinkovitemu pravosodju in bolj dostopnemu pravosodju za državljane. Moramo pa zagotoviti, da se bo zakonodaja v izvajala in da se bodo spoštovale temeljne pravice. Evropa mora biti ponosna na to, da ima vodilno vlogo na področju eh, spoštovanja in varstva osebnih podatkov in pa spoštovanja temeljnih eh, pravic. Ena od mojih eh, prednostnih nalog bo tudi, da, bo, da bo to še naprej tako. Uh, moramo zagotoviti tudi, da se v celoti eh, izvede eh, nov eh, okvir za varstvo podatkov in delal bom tudi z našimi kolegi na področju umetne inteligence in pa posledic umetne inteligence za človeka. Veselim se že tega sodelovanja, gospe in gospodje. Zaupanje, vključevanje in pa poštenost bo način, kako se bom lotil varstva potrošnikov. Lahko smo ponosni na raven uh, tega varstva v Evropi, ampak ne smemo um, pa eh, se s tem zadovoljiti. Moramo še naprej uh, biti inovativni in se prilagoditi uh, svetu, ki se zelo hitro spreminja. Naša naloga je, da delamo za to, da bo naša družba vzdržna, poštena, pravična in da bo ustrezno delovala v, e, na skupnem trgu. To pomeni, da moramo e, bolj podrobno pogledati, kakšni so, e, kakšne so potrebe tako na strani potrošnikov kot na strani podjetij potrošniki morajo eh, imeti možnost, eh, da so potrošniki in eh, to je del tudi te vzdržne, tega vzdržnega gospodarstva. In zato si bom prizadeval tudi za to, da se sprejme ehm, način, kako lahko zagotovimo eh, kupno moč potrošnikov. Moramo eh, si še naprej prizadevati za to, da se eh, borimo proti agresivnim tržnim tehnikam, da zaščitimo najbolj ranljive potrošnike. Moramo biti zelo pozorni na, tudi na tveganje, ki, ki ga predstavljajo proizvodi dvojne kakovosti. Nesprejemljivo je, da bi se potrošnike na ta način zavajalo. In uh, tu je glavno to, da morajo biti vsi proizvodi eh, varni, ne glede na to, ali so proizvedeni v Evropi ali drugot. Um, pogledal si bom tudi možnost, da se um, prilagodi eh, direktivo o varnosti proizvodov, zato da. Uh, se lahko tudi na spletnih ehm, prodajnih mestih odpravi število nevarnih proizvodov. In na koncu naj povem še, da eh, bo treba eh, zagotoviti tudi, da se zakonodaja spoštuje. Eh, zelo veliko zakonodaje na področju varstva potrošnikov je bila sprejeta v zadnjih letih, sedaj pa moramo zagotoviti, da se bo ta tudi izvajala. Gospe predsednice, gospod predsednik, poslanke in poslanci. Prej sem govoril o tem, kaj smo dosegli v zadnjih 20 eh, letih. Lahko smo ponosni na vse, kar smo naredili. Prav tako pa uh, imamo tudi obveznost uh, glede na prihodnost. In vse to se začenja z poslušanjem. Poslu, prisluhnil vam bom in poslušal vas bom uh, vse čas mojega mandata. Uh, na milijone eh, mladih eh, eh, nas pozivajo k temu, da se odzovemo. In ti mladi so za nas na vdih, veliko lahko naredimo skupaj in upam, da mi boste zaupali. Hvala lepa, kandidat za komisarja. Sedaj pa, kot smo napovedali, bomo začeli s krogom vprašanj največ jih bo 25, struktura bo enaka pri vseh. Minuta za vprašanje, potem dve minuti za prvi odgovor, minuta za dodatno vprašanje, pod vprašanje in potem končna minuta strani kandidata za komisarja za odgovor. Začenjamo z običajnim krogom predstavnikov političnih skupin. Pet minut za vsakega od poslancev. Začenjamo pa z ELS. Najprej gospod Andrzej Halicki. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Čestitke za to, da ste bili nominirani za kandidata za komisarja. Naj začnem z našim nizom vprašanj, s temeljnim vprašanjem. Naj spregovorimo sporočilo komisije junija letos, gre za to, da bi okrepili evropski mehanizem, kar se tiče spoštovanja pravne države in standardov Evropske unije. Vse to je povezano s pravno državo, to ste tudi sami citirali, kot enega od temeljnih elementov. Kot enega od elementov, ki zagotavlja zaupanje med državami, članicami in ravni EU. In to sega na vsa področja pravosodne. Naj se gre za policijsko sodelovanje, naj se gre za ekonomsko politiko, ki je povezana s skupnim trgom. Kako boste zagotovili delovanje tega mehanizma v praksi in kaj boste storili, da boste zagotovili spoštovanje pravne države? Ko pa vemo, da v nekaterih državah postavljajo pod vprašaj neodvisnost pravosodja. Gre celo za nadlegovanje sodnikov na področju pravosodja. Prav tako smo lahko ugotovili, da se svoboda medijev in svoboda izražanja nasplošno tudi ogroža ponekod. Kako boste ravnali s tem? Hvala lepa. Naj vas spomnim, prosim, na pomen časa, ki je odmerjen za vas. V naslednjih dveh urah in pol se morate držati odmerjenega časa. Prosim, držite se minute za vprašanje, potem dve minuti za odgovor in potem še končna minuta za odziv. Hvala lepa. Hvala lepa, predsednik. Hvala lepa, gospod Halicki, za vaše vprašanje. Mehanizem, kar se tiče pravne države, bo v osrčju mojega mandata. Veste, da že več kot tri leta na strani sveta se zauzemam za tak mehanizem, za tudi pregled stane na področju pravosodja v EU. In 2006 smo že pripravili dokument tudi za nadzor pravne države in potem to sporočilo je pomemben korak naprej. Moj. Prvi ukrep bo, da bom vodil delo komisije, da bomo pripravili poročilo o stanju glede pravne države. In tukaj se bomo dotaknili vseh elementov demokracije in tudi ravnanja z mediji. V prvem letu komisije bom pripravil torej prvo poročilo, ki bo podlaga za razpravo v parlamentu, pa tudi upam, da v svetu. Potem sprašujete, kaj lahko storimo še drugega imamo še druge mehanizme. Imamo tudi sedmi člen, ki smo jo sprožili, kar se tiče dveh držav, Polske in Mačarske. In ta postopka bomo nadaljevali. Gre za tudi postopke kršitve, ki so možni pred Evropskim sodiščem. In skušali bomo torej voditi tudi dialog s temi državami. Verjetno bom očel v te države na začetku mandata. Kaj ti orodja, kot je Beneška komisija Greko, lahko uporabimo za to, da podamo predloge za prilagoditev zakonodaje, ki bo bolje ustrezala praksi. Torej, ta mehanizem je en vidik, potem pa imamo še druga urodja na voljo komisije, da uvedemo postopke. Upamo, da teh postopkov posebno čeno ne bomo več sporožili, ker bomo ker bodo države prilagodile svojo zakonodajo. Bomo videli v naslednjih mesecih. Tako, gospod Halicki, minuta za pod vprašanje. Hvala lepa. Želel sem biti bolj podroben pri vprašanju. Gre za ta posebna sredstva spremljanje tega in izmenjava najboljših praks. To je seveda pomemben vidik, vendar pa v razmerah, ko se ogroža pravno državo, je potrebno se nujno odzvati. Boste imeli še drugačna sredstva, ki bi jih morali imeti? Hvala lepa. Kar se tiče ostala sredstva, torej so torej postopki, ki so težkatlici, urodi. Ampak seveda imamo že sedaj pomembno razpravo, kar se tiče večletnega finančnega okvira. V tem okviru sem se zauzemal za pogojevanje med tem finančnim okvirom in pravno državo. Upam, da bomo hitro dosegli dogovor med so zakonodajalcema na to temo. Kajti to bi dejansko dovolilo, da bi imeli potem vzvod ustavili finančno pomoč, naprimer v državi članici, ki bi nasplošno ne izpolnjevala svojih obveznosti glede pravne države. To seveda je razprava, ki ni samo v mojih rokah, komisarja za pravosodje, to je lahko tudi bolj splošna razprava. Ampak to pogojevanje glede pravne države bi bilo dovolj, po moje, da se lahko odzovemo, če bi to bilo potrebno. Hvala lepa, gospod Reinders, sedaj pa SND. Gospod Temo Vlken, minuta, prosim. Uh, Hvala lepa. Gospod Reinders, dobrodošli na tej predstavitvi. Žal mi je, da niste omenili skrbnega pregleda in podjetniške odgovornosti. Pri nas je to nujno potrebno za podjetniško odgovornost, zato da lahko govorimo o tveganjih za človekove pravice, pa tudi za boj proti podnebnim spremembam in zaščito podnebja, okolja. Trenutna uredba o nefinančnem poročanju, ki ima obveznosti za večja podjetja, ki delujejo v Evropi, da razkrivajo informacije o socialnih, človekovih pravicah, je korak v pravo smer, ampak zdi se, da bo to potrebno spremeniti, zato da bo zadostila namenu. Ali boste predstavili zakonodajni predlog, ki bi spremenil to direktivo o nefinančnem poročanju Ne pozabimo, več kot 84 organizacij civilne družbe zahteva ukrepanje EU, S in D in tudi samo osebno se strinjamo z njimi, da resnično potrebujemo več kot samo smernice. Hvala lepa, gospod kandidat za komisarja, dve minuti za odgovor. Hvala lepa. Naj povem, da sem omenil obvezo, da smo trajnostni v svojem uvodnem govoru. Naj se nekoliko poglobimo to, gospod Vrken. Najprej. Vsi smo zavezani kot EU, pa tudi države članice, da izpolnimo našo obvezo glede trajnostnih ciljev razvoja. Imamo različne nefinančne informacije podjetij, ki kotirajo na borzah. Res pa je, da v podjetniškem pravu je morda pomembno iti dlje globlje glede različnih zahtev. Če resnično želimo imeti trajnostno politiko, moramo vsa podjetja, od vseh podjetij zahtevati, da spremenijo način, kako razmišljajo o socialnem interesu. Tukaj ne gre samo za kratkoročno vizijo za delničarje, gre tudi za srednje in dolgoročno vizijo. Vizijo o podnebju, o lokalnih skupnostih, o okolju in o različnih drugih akterjih, ne samo deničarjih. Zelo sem zavezan sodelovanju z vami in svetom, glede načina, kako v podjetniško pravo umestiti te nove določbe. Človeka pravice ste omenili, da, res je. Nekatere prostovoljne zaveze že obstajajo na ravni podjetja, ampak to ni dovolj. Pripričan sem, da moramo imeti pravo spremembo v podjetniškem pravu in zahtevati več obvez glede socialnih interesov podjetij. Prav tako je pomembno govoriti o dobavni verigi, če določeno podjetje srednje dolgoročno razlaga o trajnostni politiki, mora preveriti tudi, kakšna je situacija v dobavni verigi. Gospod Vorken, še minuta. Thank you, chair, Mr. Hvala lepa. Gospod Reinders, niste konkretno odgovorili, katere konkretne ukrepe boste sprejeli, da boste zagotovili, da bodo evropska podjetja in tista podjetja, ki delujejo v EU, spoštovala globalno priznane človekove pravice, pa tudi zaščito okolja in kaj boste storili, da bi izboljšali dostop do pravnih sredstev za tiste, ki trpijo zaradi podjetniških zlorab, slabih praks podjetij v e EU in podjetij, ki delujejo v EU resnično želim, da se danes zavežete k okviru, ki bo evropskim državljanom dal jasne pravice. Tako bomo lahko zagotovili spoštovanje globalno priznanih sporazumov. Standarde EU, standarde OECD, mislim s tem. Prosim, odgovorite konkretno. Prosim, kandidatca komisarja. Moj odgovor je lahko zelo jasen. Da, sem zavezan temu, ampak to bom storil v drugačnih okvirih. Prisluhnil sem vašim pripombam glede zmogljivosti državljanov, da ukrepajo za potrošnike, bom to razložil kasneje. Seveda je pomembno, da imamo tudi kolektivne tožbe, ampak deloval bom na podlagi najboljše zakonodajne podlage, da bodo vsi ekonomski akteri se resnično zavezali k izpolnitvi zavez glede človekovih pravic. In pripričan sem, da je možno to narediti v različnih zakonodajnih aktih. Sem pa temu zelo zavezan in odgovor je jasen. Vprašali ste, ali bomo ukrepali glede tega? Da, bom. Sedaj pa Renew, gospod Mihal Šimečka. Prosim, minuta. Uh, Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa kandidat za komisarja, čestitke. Temele pravice, pravna država, to je ključno za preživetje naših pluralističnih družb. Ampak vidimo, da veliko vlad po državah članicah uporablja svoje večine, da spodkopava pluralizem in deluje samo zato, da bodo ostali na položaju. Kot komisar, ki je odgovoren za ta celovit mehanizem zagotavljanja spoštovanja pravne države, boste razširili tudi obseg delovanja, tako da bomo imeli demokracijo, pravno državo in temeljne pravice? In potem drugo vprašanje. Se strinjate, da je eden od razlogov, zakaj se EU počasi odziva na te težave, veliko različnih pristopov različnih evropskih institucij, veliko predlogov, veliko kriterijev, ste zavezani, da boste pripravili en celovit mehanizem, ki bo vključeval vse institucije EU in bo obvezojoč medinstitucionalni sporazum, kot je to predlagal parlament 2016. Hvala lepa, gospod Reinders. Dve minuti za odgovor. Hvala lepa za to vprašanje o mehanizmu in načinu, kako se lotiti tega glede celovitega pristopa, ne samo pravna država, ampak tudi temeljnih pravic in demokracije. Trenutno smo dobili sporočilo komisije, ko lahko pripravimo poročilo o pravni državi, ko govorimo o naprimer tudi medijskem pluralizmu in demokraciji, to lahko razširimo. Je pa tudi namen komisije, da pripravimo dokument o listini o temeljnih pravicah, tako da bo možno poročilo pripraviti tudi na to temo pripravljamo nov instrument za demokracijo. Morda bo tudi poročilo na to temo. Torej, deloval bom, glede zagotavljanja standardov pravne države, ker veste, da je pot zelo dolga za organizacijo tega postopka. Že kar nekaj let se pogovarjamo o tem tukaj v parlamentu, pa tudi svetu in komisiji, kako bi organizirali ta proces. Pripričam pa sem, da moramo sodelovati. S tem mislim, da moramo organizirati enotno razpravo o vseh različnih elementih poročilo o pravni državi, o listini in morda poročilo o demokraciji. Če bomo to storili, se bo možno pogovarjati tudi o medinstitucionalnem dogovoru. Formalni, hm, ne vem, to bo trajalo dolgo. To bi morda bilo srednjeročno, za takošnji začetek bo teže. Morda pa bi lahko spostavili delovno skupino s tremi institucijami svet, medsebojni pregled, komisijo, s temi poročili in parlament z vašim besedilom oktober 2016. In bomo videli, kako bi bilo možno skupaj pripraviti ta proces. Seveda bom najprej pripravil poročilo o pravni državi, potem pa bi ta proces lahko razširili z medinstitucionalno razpravo z vsemi temi vprašanji, ki ste jih omenili. Spoštovanje standardov pravne države, temeljne pravice in demokracija. Upam, da bomo lahko spostavili takšno delovno skupino, kar se da hitro. Meka. Hvala lepa. Gospod Šimečka, še minuta, prosim. Hvala lepa. Hvala lepa za odgovore in zavezo, da boste sodelovali z Evropskim parlamentom. To bi moralo biti v skladu z obljubo in zavezami komisije von der Leyen kot celote, da bo parlament imel možnost podajanja pobud in bo lahko potem spremljal tudi svoja lasna poročila po členu 225. Lahko eksplicitno potrdite, da bo to veljalo tudi za to vprašanje in za poročilo, ki ga je parlament pripravil oktober 2016. To sprašujem, zato ker je v novem predlogu komisije, pa tudi v vašnih ustnih odgovorih, vprostite pisnih odgovorih, ste nekako zavrnili zamisel parlamenta, da bi imeli neodvisen panel strokovnjakov nadzorno skupino za nadzor nad pravno državo. Čeprav vem, te neodvisne strokovne komisije pogosto uporablja za ocenjevanje različnih politik, ohranja pa skupno odgovornost na tem. Ne vidim torej pravnih ali praktičnih ovir, da ne bi uporabili prakse neodvisnih strokovnjakov na tem področju. Menite, da je ta neodvisna ocena potrebna, zato da smo objektivni in neutralni? Mm. Prosim, gospod Reinders. Uh, uh, Kot sem že dejal, nimam težav sodelovati z neodvisnimi strokovnjaki, komisija to počne. Sodelujemo z Beneško komisijo, z Grekom, z veliko drugimi skupinami strokovnjakov. Ampak obstaja določena odgovornost strani komisije, da obvešča parlament. Če imate torej seznam vseh neodvisnih organov, se, s katerimi se lahko posvetujete in ki jih lahko prosite za nasvet glede pravne države, temeljnih pravic demokracije, S tem težav nimam. Težava pa je, če bomo imeli nov neodvisni organ z določeno odgovornostjo, ne bo pa enakega pristopa. Če bi neodvisnem organu dali polno odgovornost za izražene mnenje Evropske unije, mu da to čudno, kajti to je vloga komisije, da pride v parlament in ga obvesti o tem, potem se parlament odloči. In še zadnja pripomba. Seveda, če bomo imeli pravo težavo, imamo potem še eno raven pred Evropskim sodiščem. Tako da nisem proti določenim možnostim posvetovanja z neodvisnimi strokovnjaki, neodvisnimi organi, ampak morda ne bi ustvarili novega. Hvala lepa, gospod Reinders. Sedaj pa zeleni, gospa Saskia Brikmon. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, dober dan, gospod Reinders. Evropska unija je globalni akter, ki sklepa sporozume o sodelovanju s tretjimi državami, kar se tiče trgovine, pravosodja, policijskega sodelovanja ali migracij. Danes ste dejali, da moramo nadaljevati z izvozom naših vrednot in standardov pri naših mednarodnih partnerjih, da boste to izvajali tako eksterno kot interno. Kako boste izboljšali pravosodno sodelovanje med evropskimi organi in tretjimi državami in kako boste zagotovili, da bodo pravice žrtev eh, zaščitene. Moje vprašanje je, gospod Reinders, ali se boste zavezali k temu, da boste spoštovali človekove pravice sistematično pri sklenitvi teh sporazumov in kako boste zagotovili, da bi se to dejansko zgodilo, spoštovanje človekovih pravic, naprimer, ko gre za pogajanje med Europolom in eh, državami Bližnjega vzhoda in Severne Afrike in kako boste zagotovili to tudi pri trgovinskih sporazumih in sporazumih o migracijah. Hvala lepa, gospa Brikmo, gospod Reinders. Hvala lepa, hvala lepa, zelo jasen bom, da kar se tiče tega, da bomo imeli ocene vpliva. Kajti mislim, da moramo to storiti za cel niz novih pobud, ki jih sprejemamo v Evropski uniji. Mislim, da je samo posebno umevno, da bomo tako delovali, da smo angažirani v razpravi s partnerji v tretjih državah. To je angažma tudi izvoljene predsednice in to je angažma tudi za me, za moje področje. Seveda bom obiščal parlament na isti način kot svet, postopno v vsaki fazi pogajanj. In seveda ocena vpliva je del te analize. Ne morem reči, da bom to storil na vseh področjih, seveda bom to najprej počel na področjih, ki so najbolj povezana s pravosodjem. Je pa jasno, da je potrebno storiti nekaj, tudi v sodelovanju z drugimi komisarji spomnili ste tudi na razprave Europola z nekaterimi partnerji, mislim, da moramo biti tudi tukaj zelo pozorni na temeljne pravice človekove pravice, ko sklepamo sporozume. In seveda to tudi glede agencij, ki so bolj povezane s pravosodjem. Tudi svet bo pri tem sodeloval. Mislim, da moramo intenzivirati zagotavljanje spoštovanja človekovih pravic v trgovinskih sporozumih. To je razprava, ki se razvija. To pa zadeva celotno politiko napram tretjim državam. Sveda, nimamo vedno enakega pristopa.